gospod predsednik lepo pozdravljeni ponovno otvarjam zasedanje zapisnik včerajšnje seje in sprejeta besedila so že na voljo prva na dnevnem redu pa so razprave o kršitvah človekovih